zapisniku o tem sestanku. Sedaj pa prehajamo na delo. Konferenca predsednikov je 16. maja sprejela dokončni dnevni red, ki vam je bil tudi razdeljen. Danes nimamo nobene spremembe. Za torek in četrtek pa so politične skupine posredovale eh, željo, da se ustna vprašanja v zvezi z Kolumbijo in Perujem eh, premakne na četrtek. Prej je bilo to predvideno torek popovdne. Za sredo sprememb ni, torej, če vi nimate nobenih pripomb, je pre načrt dela za ta teden tako uh, presprejet. Se upravičujem, ampak res sem presenečena, ko gledam, kakšne so prednostne naloge tega parlamenta glede dnevnega reda ta teden. Mi smo zahtevali ustno vprašanje v zvezi s stanjem v mlekarskem sektorju in eh, še enkrat vidimo, da se eh, je to predstavilo in imamo še enkrat razpravo o homofobiji, imamo potem, kolikor vem, listino o človekovih pravicah, imamo vse to, pravice so jasne eh, vsem in ne vem, zakaj se ne lotevamo prioritetnih nalog, vse čas govorimo o novi gospodarski rasti in tukaj pozabljamo na gospodarstvo, na mleko, mlekarski sektor, zato da se bomo ukvarjali s homofobijo. Frau Lulling, Sie wissen. Gospod Lulling, veste, da e, je e, naloga predsedujočih političnih skupin, da se stavijo e, dnevni red in jaz bom predlagal, da dajo prednost mlekarstvu, ne pa homofobiji in upam, da bodo to tudi sprejeli. A ima še kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu, gospod Odi?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 da pride sem in poroča, kaj se je zgodilo, ne glede na to, če je šlo za formalno ali neformalno srečanje. Zdaj moram pa reči, da nimam pojma. Bom se pozanimal, zakaj ne pride gospod Rompoj. V principu imate prav, moral bi biti tu. Jaz vem, da gospod Von Rompuy ni pripravljen priti prej zato, ker ne more nič povedati, ker mora vprašati predsednike vlad. Mogoče pa mislim, da bi bilo eh, dobro, da bi eh, mimo povedali, da bi mu dali predloge, da bi vedel, kako naj to zadevo prenese predsednikom vlad. Jaz mislim, gospod eh, predsednik, bilo bi dobro, če bi gospoda von Ropoja večkrat prosili, da ko gre za odločilne zadeve v eh, svetu, da pride tudi v parlament in jih tu pojasni. Dobro, bom to posredoval in bom v ustrezni obliki posredoval stališče eh, parlamenta. Se še kdo javlja za besedo? Zgleda, da ne. Potem, spoštovane dame in gospodje, prehajamo na prvo točko dnevnega reda in sicer gre za poročilo gospoda Busutila o pregledu stanja notranjega trga. Najprej dajem besedo poslancu Busutilu eh, kot poročevalcu. Uh, Hvala, gospod predsednik. V zadnjem času je veliko govora o rasti in o tem, kako zagnati evropsko gospodarstvo.